Kolleginnen und Kollegen. Kollegice in kolegi. Še trije govorniki iz dopoldanskega kroga bodo sedaj prišli na vrsto Jure Kastalo in ne vem še nekdo. Pravkar sem v svoji pisarni sprejel uh, škofa Majdana iz uh, Nemčije in uh, eh, bruselskega patriarha in uh, govorili smo o problemih eh, tako imenovane islamske države, torej ISIS. In eh, oba bosta predstavila svojega stališča v petih minutah situacijo, potem pa boste vi dobili besedo. Mikrofon. No. Ja. No. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, k vam prihajava polna bolečine kot človeka, kot brata, kot eh, človeka, ki eh, sva zaskrbljena za krščanske brate v Iraku in Siriji, ki so pod pritiskom, ki jih preganjajo in ki jih masakrirajo. Upam, da boste lahko sočustvovali z najnim, najnimi bolečinami. Gre za naše brate, ki so brez strehe nad glavo, ki jih eh, kruto pobijajo, ki bežijo in ki delno živijo na poljih na prostem. In upam, da boste zagotovili tudi humanitarno pomoč tistim, ki so se zatekli v različna gorovja, da bodo prišli v bolj človeka vredne bivalne eh, pogoje. Najlepša hvala za vaše razumevanje in hvala lepa tudi, da sva smela priti k vam. Prošnjo imam za vse vas. Prosim, če mislite na kristjane na Bližnjem vzhodu, ki trpijo v revščini pod eh, pritiskom, in zahvaljujeva se vam, če boste nekaj skupno odločili, da bi tem ljudem pomagali na človeka vreden način. Hvala. Ja. Hvala za to priložnost. Sem belgijski škof, zadožen tudi za Luksemburg in Francijo. Na severu Sirije in v Iraku imamo velike težave. Tukaj nismo zato, da bi kradli vaš čas. Želimo povedati, da se zgodovina ponovno ponavlja, tako kot je potekalo pred stotimi leti. Vidimo tudi danes, da se dogaja enako. Želimo konkretne ukrepe za to, da se zaščitijo krščani na vzhodu. To je treba nujno narediti, v nasprotnem primeru se bomo znašli v kaosu za krščansko, krščansko prebivalstvo. Tako kot je veljalo v zaljivski vojni v 90-ih letih, zaradi napadov Sadama Huseina, velja tudi danes. Mednarodna skupnost mora zaščititi eh, kristijane in vse ostale eh, manjšine. In to je sporočilo, ki smo ga želeli danes podariti tukaj. Hvala za pozornost. Zahrzlich. Najlepša hvala obema. Mislim, da se bomo s to tematiko še zelo intenzivno ukvarjali. Danes in jutri bomo govorili o tem in spregovorili o tem, kakšni so konkretni cilji, ko gre za razdelitev humanitarne pomoči v tej regiji. Tudi z komisarko, ki je pristojna za to e, področje, se bomo povezali in poskušali zagotoviti, da se pomaga vsem potrebnim. In lahko vam zagotovim, da se bomo zauzemali za vaše interese. Tukaj imamo nekoga iz Združenih narodov, organizacije za pomoč eh, beguncem, ki bo govoril o situaciji danes in ki bo vajni sporočili prenesel tudi v New York na organizacijo Združene, Združenih narodov. Tako da bodo tudi oni lahko prisluhnili vajnim eh, sporočilama. Hvala lepa, da ste se, ste <clears throat> se nam, eh, nam pridružila in eh, mislim, da ne gre čisto za simbolno gesto, temveč gre za izredno situacijo, ki se nam zdi, da je potrebno osvetliti tudi za vajnega stališča. Torej najlepša hvala še enkrat. Gospod Jurek je tukaj. Najlepša hvala. Gospod predsednik, sam bi želel spregovoriti o isti temi, kakor oba škofa pravkar pred menoj. V zadnjem stoletju je bilo pregnanih en milijon kristjanov iz Iraka pregnali so jih, prestrašili so jih v tolikšni meri, da so, od, so zbežali. Danes smo seveda polni sočustvovanja z ljudmi, ampak zadnjih 100 tisoč kristijanov v Iraku je treba sedaj zaščititi. Njihov položaj je izjemno težak. Ne smemo samo sočustovati z njimi, temveč moramo tudi aktivno ukrepati. To, kar smo danes slišali kot nasvete, kot predloge je treba pretvoriti v dejanja. V Iraku potrebujemo konkretni akcijski načrt za zaščito kristijanov. To, kar smo do sedaj imeli samo humanitarne ukrepe in pomoč ni več dovolj. Gre za nalogo, ki jo mora opraviti Organizacija združenih narodov. Delo in operacije v imenu združenih narodov je treba okrepiti in zaščititi ljudi na terenu, kajti ljudje na terenu trpijo zaradi uporabe pretirane sile, ki so ji izpostavljeni. In eh, poleg teh posameznih humanitarnih ukrepov, in pomoči resnično moramo drugače, bolj aktivno zaščititi ti ljudi in jih rešiti. Agresija se strani organizacije ISIS in naši posamični ukrepi, ki smo jih do sedaj izvajali, niso več dovolj. Treba je sedaj priporočiti ukrepe, ki so eh, nekaj več kot tisto, kar smo v preteklosti delali v Libiji. V Siriji bo treba drugače ukrepati. Hvala. hvala predsedujoči danes dopoldne smo večkrat slišali o situaciji v severni siriji lahko se samo strinjam s tistim kar so kolegice in kolegi povedali pred menoj položaj ljudi na sirsko turški meji se je v zadnjih trenutkih zelo dramatično poslabšal zaostril Zaradi tega smo resnično lahko zaskrbljeni. Tako imena islamska država poskuša vedno znova tudi s pomočjo turške regije zauzeti to območje in na njem opraviti etnično čiščenje. Sedaj je ta meja povsem zaprta in treba bo zagotoviti njeno odprtje. Vprašanje je, kakšno vlogo lahko sedaj ima Evropski parlament, eh, ko gre za pritisk na turško vlado, da odpre svoje meje za te begunce in da pritisne tudi na ISIS. Kajti pomoč ISIS-u strani Turčije je tudi znana. Mislim, da se moramo vprašati, ali mi kot poslanci ne bi smeli ali morali poslati opazovalno misijo na uh, turško-sirsko mejo. Hvala. Eh, no Hvala, Sabin. Nihče drug se ni javil k besedi od poslank in poslancev. Zato bomo nadaljevali z našim zasedanjem, kot je bilo uh, napovedano. Pri nas imamo gospoda Tornerja sedaj, ki prihaja iz komisarijata za eh, begunce Združenih narodov. Eh, pozdravljam vas kot predstavnika Združenih narodov in komisarijata za eh, begunce. Vaš nastop tukaj je zelo aktualen. Prejšnji teden smo sprejeli resolucijo o vlogi Evropske unije v, na področju Gaze danes smo govorili o problematiki eh, v Gazi. Veseli smo, da ste danes prišli k nam in da se bomo lahko skupaj pogovorili o položaju v Gazi in o tem, kaj je treba storiti, da bi prebivalce v Gazi podprli, da bi njihovo vsakodnevno življenje bilo nekoliko bolj znosno. Mislim, da smo prišli do tistega trenutka, ko je treba ugotoviti, da udeleženci tega konflikta resnično morajo začeti iskati trajno rešitev tega konflikta. In vaša organizacija tukaj igra zelo pomembno vlogo. Gre za neravnotežje med udeleženimi stranmi, ki ga je treba odpraviti. Gospod Trner, z veseljem bomo prisluhnili vašim stališčem, ko gre za iskanje politične rešitve. Veseli smo tudi, da nam boste lahko nekaj poročali o delu vaših sodelavcev, ki delajo na tem terenu že dolgo časa. Hvala za uvod in hvala za uh, možnost, da lahko danes eh, spregovorim. Na kratko, kaj naša organizacija UNRVA eh, dela trenutno v Gazi, kakšna je politična situacija v Gazi, vam bom povedal, kako smo prišli do te in morda nekaj korakov vam bom orisal, kaj narediti v prihodnosti. Tisti, ki ne poznate Gaze, naj povem, da gre za zelo majhno, 365 kvadratnih kilometrov veliko območje z nekaj več kot 3 milijoni prebivalcev kar pomeni, da gostota prebivalstva zelo velika, gre večinoma za urbanizirano okolje. 60-70 tisoč uh, raket, uh, artilerijskih izstrelkov je v zadnjem času padlo na to področje. Naša organizacija za pomoč beguncem je enkratna zaradi dveh stvari. Smo edina agencija Združenih narodov, ki imamo konkretni mandat, da pomagamo beguncem iz Palestine, sedaj tudi iz Libije, iz Lebanona, Libanona iz Palestine, iz Jordanije no, in, kot sem rekel, iz Gaze. Pomeni, da pod operacijo Gaza vodimo vse te dejavnosti. Poleg tega smo edina agencija OZN, ki se ukvarja z neposrednim izvajanjem dejavnosti. Večina drugih agencij eh, sklepa eh, pogodbe z vladnimi ali nevladnimi organizacijami, ki opravljajo njihovo dejavnost. Mi pa smo edini, ki sami delamo na terenu. V Gazi imamo približno 13 tisoč ljudi. Imamo različne oddelke. 40 tisoč otrok v 200 in nekaj šolah podpiramo, imamo več kot 5 milijonov bolnikov, ki jih obiskujejo naše bolnišnice, imamo tudi eh, tako imeno Ministrstvo za javna dela eh, z projekti v vrednosti okoli 200 milijonov evrov. Redno delimo hrano 830 tisoč ljudem, to je dve tretjina vseh beguncev od 1,3 milijona vseh poguncev. Torej 70 odstotkov celotnega prebivalstva v Gazi so begunci in mi skrbimo za njihove uh, osnovne potrebe. Trenutna politična situacija v Gazi je naslednja. Konflikt, ki je sedaj, do sedaj nastal, je posledica političnih sprememb eh, v Egiptu pre, letos poleti in eh, posledica eh, predorov, ki so jih kopali iz gaze. To je imelo več posledic. Inflacija, zato ker je veliko blaga prej, ki je prihalo iz Egipta, bilo cenejšega kot iz Izraela. Potem predori. Večina naročil za zasebni sektor je prišla preko teh predorov. To so bili industrijski predori, bi rekel. Ogromni so. 7500 metričnih ton materijala je šlo skozi te predore. Veliko goriva je vsak dan eh, potovalo skozi te predore. To je vse bilo namenjeno eh, komercialni, torej poslovni dejavnosti. Tretja posledica je najbolj posledica velika posledica zaprtja predorov pa je, da je obdavčitev trgovine v predorih bil edini prihodek vlade v Hamasu. To je eh, bil njihov operativni proračun. In ko se je za zaprtjem predorom ta trgovina končala, Hamas ni imel več denarja za svoje delo od septembra lani je torej postalo jasno, da ne bodo mogli več vladati v Gazi, da bodo mogli, morali najti neka alternativna možnost. E, ali konflikt z Fatahom ali pa sprava z Fatahom sta bili dve možnosti. Žal, kratkoročno gledano so se odločili za spravo in 23. aprila so v enem od begonskih taborišč podpisali eh, neke vrste spravni dokument, sedaj je nastala vlada, ki je vlada eh, enotnosti. Vendar Hamas je še vedno organizacija, ki se hoče izogniti vladanju hoče ohraniti eh, nadzor, vendar hoče se izogniti vladanju, ker fizično nimajo denarja za to, da bi vladne in vladne, vladne inštitucije plačevali. Od avgusta lani do marca letos eh, skoraj da niso več mogli plačati svojih državnih uradnikov, če jih smemo tako imenovati. Šele v zadnji teden jih je nekaj dobilo delno plačilo za delo od marca do sedaj pomeni, da nima nobenih prihodkov, da bi lahko plačali svoje zaposlene. Ko je prišlo do ustanovitve vlade nacionalnega soglasja, je za kratek čas nastala majhna možnost, ki bi jo lahko izkoristili in se na ta način izognili konfliktu. Ampak štiri različne strani bi morale tukaj eh, se dogovoriti. Palestinske vlada, Hamas, Izrael in mednarodna skupnost. In nihče od teh štirih v različnih eh, pogledih ni bil pripravljen prispevati k stabilnosti v Gazi. No, moram reči, da če bi to naredili, bi bila rešitev drugačna, ampak če bi to naredili, bi bila vsaj stabilnost večja in bi se morda potencialno lahko bili izognili temu konfliktu. Hamas, Hamas bi moral stopiti nazaj in prepustiti vse pristojnosti vladi nacionalnega soglasja. Delno so to naredili. Palestinske oblasti bi se morali fizično premakniti v Gazo in prevzeti vladanje, ampak tega niso bili pripravljeni narediti. Izrael bi bil moral vsaj stopiti nazaj in omogočiti Hamasu prevzeti odgovornost za vse, kar se je dogodilo v Gazi, vendar Izrael je vedno to preprečeval in mednarodna skupnost tudi ni naredila tistega, kar je bi bilo treba. To velja za EU, za ZDA in za Združene narode. Nekaj vprašanj bi bilo treba razrešiti, če hočemo, da bo stabilnost eh, prevladala. Plačilo vladnih eh, uradnikov, racionalizacija eh, javne uprave in odprava blokade <clears throat> bi bila potrebna. Sedaj je osmo leto že Gaza v blokadi, ki jo je uvedel Izrael ljudje ne morejo več kupovati v trgovinah osnovnih živil, nimajo dostopa do tržnic, nihče ne more svojih eh, proizvodov prodajati, bodi si v Nablusu, v Haifi ali v drugih mestih in zato je toliko brezposelnih. Ker nismo sledili torej, tej možni poti v stabilnost, smo se znašli v konfliktu. Konflikt se ni začel zaradi tega, ker so ugrabili tri izraelske mladostnike. Sam sem ugotovil, da je ta konflikt eh, bil neizogiben. Eh, prišlo je do obstraljevanja Izraela iz Gaze in seveda do odziva v Izraelu se strani Izraela. Torej, lahko smo pričakovali konflikt, videli smo sedaj, kako se je začel, lahko smo si predstavljali, kako se bo razvil, nismo pa imeli nobene predstave o tem, kako se bo končal. Če je človek v Gazi, potem je lahko doživel zelo intenzivne eh, spopade. Naprimer, naši načrti za razseljene osebe je bil načrtovan na eh, podlagi scenarija iz leta 2008 do 2009, namreč da bomo imeli okoli 50 tisoč razseljenih. Na vrhuncu smo jih imeli več kot 300 tisoč. V 19 šolah, so, ki jih mi vodimo, so našli zatočišče. Imamo cele sosedske, ki so jih eh, uničili 2000 mrtvih, od teh skoraj da 500 otrok. Vemo, kakšna je škoda, ogromno civilistov je umrlo, psihološka škoda tako v Izraelu kot v Gazi pa je tudi eh, velika, psihološke posledice namreč so velike. Morda bi lahko rekli, da je vendarle nekaj pozitivnega moč izvleči iz tega, če bi ta konflikt se eh, rešil in končal tako, kot je treba. Ampak tragično je to, da situacija v Gazi ni več stabilna, ni bolj eh, pozitivna, bolj optimistična kot pred začetkom tega konflikta. Kajti situacija eh, se ni spremenila od začetka konflikta 7. julija. Vse je ostalo na istem mestu. In vse kar smo lahko naredili, je, da smo eh, zagnali uro do naslednjega konflikta. Ta konflikt eh, nas čaka ne čez leta, ampak čez tedne ali mesece. Je pa nekaj stvari, ki jih lahko skupno naredimo. Nekaj, kar lahko naredi tudi Evropski parlament s svojimi inštrumenti in svojim ukrepanjem. Vsi štirje subjekti, ki sem jih omenil, morajo odigrati svojo vlogo. Hamas mora stopiti nazaj in mora prepustiti vladi nacionalne enotnosti eh, svoje pristojnosti. Palestinske oblasti morajo prevzeti oblast. Izrael mora stopiti nazaj in prepustiti tej vladi, da začne vladati. Tako za Gazo, za celo Palestino In za Izrael bi bilo dobro, da bi Izrael podprl to vlado, kajti to je edina možnost za stabilnost v Gazi za Zahodni breg in za Izrael. Mednarodna skupnost kot naslednji subjekt mora podpreti to vlado pri prevzemanju pristojnosti. Na več načinov je to možno narediti. reforma javne ali eh, javne uprave je nekaj, kar je potrebno. Cela vrsta vaših držav članic ima veliko izkušenj v zvezi s tem in zato bi bilo tukaj treba izkoristiti vaše znanje in vaše inštrumente za pomoč vladi na gazi. To je tisto, kar potrebujejo. Evropa se ne more temu izogniti, mora odigrati zelo aktu, aktivno, praktično vlogo ko gre za ponovno vzpostavljanje stabilnosti v tej regiji. Palestinske oblasti potrebujejo veliko podpore, ampak mi, mednarodna skupnost, ne bi smeli njih voditi. Oni morajo razviti načrti, oni morajo identificirati težave in oni morajo priti v Evropo in uh, zaprositi za pomoč in potem jim jo moramo odobriti. Ampak treba je vedeti, da politični nogomet, eh, ki trenutno poteka v Gazi, je nogomet, kjer imajo palestinske oblasti žogo v, v svojih nogah. Njih je treba podpreti. Oni morajo prevzeti odgovornost, ki so jo prevzeli s podpisom tega sporazuma 23. aprila v Gazi, ko so 2. junija oblikovali vlado. Če se to ne bo zgodilo, bomo morali samo čakati do naslednjega konflikta in začel se bo in kmalo se bo začel. Če ne bomo dali ljudem v gazi nek občutek, da obstaja upanje, da obstaja možnost eh, sprememb, če tega ne bo, ne bo obnove in če ne bo obnove, potem ne bo upanja, ne bo stabilnosti. Izrael ne bo imel stabilnosti, gaza ne bo imela stabilnosti, to sta pač dva predpogoja. Mislim, da bi to bilo zaenkrat dovolj. Veselim pa se odgovarjanja na vaše vprašanje in še enkrat hvala, da ste mi dali možnost, da spregovorim pred vami danes. Najlepša hvala za vaše besede. Sedaj bomo prisluhnili vprašanjem eh, poslank in poslancev. Ana Gomeš je prva. Najlepša hvala, gospod Trner. Vaša predstavitev je bila zelo zanimiva drugačen, svež pristop ste nam opisali temu ciklusu nasilja, uničenja in vojne na podlagi vaših dokumentov, vaših izkušenj iz prakse. Zanimivo je bilo, da ste to povezali z zaprtjem predorov in Egiptom in rekli ste, da je bilo treba pričakovati, da se bo nekaj zgodilo, da se konflikt mora zgoditi, kajti noben od vseh teh štirih strani nič naredil. Moje vprašanje. Kako pomembno je, da se blokada odpravi? Rekli ste, da mednarodna skupnost je bil, bil eden od subjektov, ki verjetno ni naredil dovolj, ampak saj nekaj je naredil, ne pa dovolj. Uh, da bi se izognili vojni. Ampak ali ni to bistveno da za to, da se blokada ustavi? In potem naslednje vprašanje, kje smo mi, ko gre za politično rešitev, kje je Evropa, poleg svoje običajne vloge financerja tistega, kar Izrael sedaj uničuje? Kje je politični proces? Rekli ste, da palestinske oblasti bi tudi morale bile narediti bistveno več kot so, ko gre za vzpostavitev vladnih struktur v Gazi, v okviru vlade, za katero eh, so se dogovorile s Hamasom. Ali ne bi mogla tudi Evropa biti bolj v pomoč, v podporo, palestinskim oblastem, da bi to storili. Če bi mi bili bolj prisotni, bi to lahko naredili. Kako vi s svoje perspektive, s tega stališča, da so vaše ljudi napadali v Gazi, kako vi gledate na vlogo, ki jo igra Evropa? Sama kot evropejka se osebno čutim osramočeno, sram me je. Hvala, gospa Gomeš. Prosim da ste bolj racionalni, ker nam bo zmanjkalo sicer časa. Bodite kratki in konkretni. Gospod Jurek je naslednji. Ja Najlepša hvala. Samo konk eno konkretno vprašanje imam, kar zadeva odnose, pomoč arabskih držav humanitarna pomoč prebivalcem v Gazi je nekaj, o čemer bi želel govoriti. Ne gre samo za pomoč po tem uničenju zaradi vojne. Ko smo ugotovili, da obstaja nevarnost, konec koncev, kaj bili, bi bi lahko naredili v primeru zaščite prebivalcev v Gazi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za vašo analizo. Tukaj v Evropskem parlamentu seveda podpiramo delovanje UNRWE s našim proračunom. Seveda pa je to eh, delo, ki ga upravljate že desetletja in bo tudi trajalo desetletja, tako da so potrebna eh, dolgotrajna finančna sredstva govorili se o pet od desetletni perspektivi eh, gaze, vidimo, da je treba spremeniti paradigmo. Vaš eh, komisar je dejal, da se morajo razmere v gazi spremeniti in to v gazi. Evropa in ZDA se morajo odločiti, da začnejo resnično reševati vprašanje gaze. Gaza je eh, zapor in ničesar ne bomo spremenili, dokler eh, nek kmet ne more kmetovati, ribič ne more eh, loviti rib. Govorili ste o tunelih, ki so bili zaprti, tunelih, ki so povezovali Gazo in Egipt in pa Gazo in Izrael mislim, da je napočil čas, da se Evropa politično odloči, da nekaj spremeni. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Sevalijo se je naslednja. Eh, eh, hvala. Agencija UNRWA je leta 1971 sklenila strateško partnerstvo z Evropsko unijo, ki se še nadaljuje. Mislim, da je 12 tisoč vaših ljudi, ki delajo v Gazi na terenu. V vseh teh letih pa so se politike, kar zadeva eh, konflikt med Izraelom in Palestino, bil tak, da smo naredili en korak naprej in dva koraka nazaj. Evropska unija je veliko investirala v razvoj infrastrukture, ki jo je potem Izrael bombardiral in v nekaj dnevih uničil. Eh, medtem je prišlo do sovraštva na obeh straneh. Kaj smo storili in počenjamo mi kot eh, Evropska unija? Imamo partnerstvo z Izraelom, na nek način nagrajujemo Izrael, ampak mislim, da ta politika ni bila uspešna, nikamor nas ni pripeljala. Zato vas sprašujem, Ali mislite, da se bo ta politika spremenila v prihodnosti, bomo našli drugačne rešitve, drugačen model in kako bi lahko Evropska unija prispevala v situaciji, ko varnostni svet ni bil na naši strani? Kaj bomo naredili v prihodnosti? Morda vaša organizacija v prihodnosti in naša pomoč ne bo več potrebna. Najlepša hvala. Sedaj bom tudi sam spregovoril kot eh, poslanec, ne kot predsedajoči. Gospod Turner, če si ogledamo mm, položaj in vlogo UNRVE, moram reči, da je prišlo do velikega poslabšanja. Leta 2002 je izraelski ostrostrelec eh, ubil enega vaših sodelavcev. 51 Eh, in mm, prostorov in zgradb UNRE je bilo uničenih. 65 šol, ki jih je zgradila UNRE v Gazi, je uničila vojska Izraele. In v izraelskih napadih so uh, umrli številni pripadniki sil Združenih narodov. Ali se vam zdi, da gre tu za ciljno delovanje in napade Izraela na sodelavce UNRWE. Ali mislite, da Izrael namenoma obstreljuje in ubija vaše ljudi? Kaj mislite, uh, zakaj napadajo sodelavce Združenih narodov tam? In še eno vprašanje. 47 milijonov dolarjev pomoči potrebnim je bilo zagotovljenih lani. Augusta letos je bilo 65,9 milijonov dolarjev zagotovljenih. 43 odstotkov te pomoči so prispevale ZDA, ostalo pa Evropska unija. Gre torej za ogromne gospodarske probleme, kaj lahko naredimo, da vas podpremo tam na terenu. Hvala, gospod Frem je naslednji. To sem jaz, nisem Frem, ampak sem Freund. Se opravičujem, pravi predsedajoči, za napačni izgovor imena. Je že v redu. Gospod Turner, najlepša hvala za vaše besede in za izjemno težko in zahtevno delo, ki ga upravlja v Gazi vaša organizacija. Jasno ste nam povedali naslednje. Po eni strani so palestinske oblasti tiste, kot pravite, ki bi morale prevzeti odgovornost za dogajanje v Gazi. Po drugi strani pa imamo Izrael, za katerega ste rekli, da mora stopiti korak nazaj in prepustiti razvoju pot. Zanima me, kaj je po vašem mnenju bolj verjetno ali manj verjetno, da se bo zgodilo. Kaj mislite, da lahko naredi Evropa, da bi obe strani spodbudila k temu, da bi do, tega, eh, do te spremembe tudi prišlo. Karver. Najlepša hvala, gospod Karver. Thank you, Thank hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi vam, gospod Trner, za natačno analizo teh tra tragičnih razmer v Gazi. Imam nekaj vprašanj. A se vam zdi, da je poziv Hamasa k uničenju Izraela poziv, ki ga bodo kdaj vzeli nazaj in eh, spremenili stališče. Bo s tem prišlo tudi do spremembe, bo mogoče vzpostaviti eh, rešitev dveh držav. Hvala. Senjora Auken, sperava. Gospa Auken. Hvala za vašo predstavitev, gospod Trne. Najprej praktično vprašanje glede našega davkoplačevalskega denarja. Zanima me, koliko denarja neposredno ali pa posredno pošljete Izraelu. Vem, da je prišlo do povišanja porabe sredstev UNRV v preteklosti. Sedaj obstajajo določene omitve glede materijala, ki se pošilja v gazo. Večinoma mora biti ta material kupljen v Izraelu in to po visokih cenah. Zanima me, če eh, je treba znova in znova in znova plačevati in to je povezano eh, z mojim naslednjim vprašanjem, ki je prav tako zanimivo. Govorili ste o ponovni vzpostavitvi stabilnosti. A to pomeni, da se vračamo k Eh, vojaški okupaciji Palestine. Mislim, da smo imeli blokado pred letom 2006-2007, tam sem bila eh, v delegaciji odbora za razvoj in vem, da zasebni sektor sploh ni imel nobenih možnosti, sploh niso mogli delati. Ampak to se je zgodilo še pred usponom Hamasa na to pa smo iz blokade prešli v uh, okupacijo oziroma um, uh, obleganje. V UNRVI govorite o stabilnosti. A to pomeni, da morajo ti ubogi ljudje še naprej trpeti, mi pa plačevati. Plačujemo in plačujemo za to okupacijo. Seveda se boste strinjali z mano, da ne moremo ločiti vprašanja okupacije in vprašanja gaze. Vse skupaj je povezano, tako da nima smisla uh, ti dve stvari obravnavati ločeno, ampak o tem tako ali tako veste več kot jaz sama. Vseeno pa je pomembno držati se prave terminologije. Ko so po premirju ministri dejali, da ne moremo nazaj k statusu quo, je bilo zame to. Uh, edina optimistična stvar. Takrat sem mislila, da to pomeni, da moramo rešiti vprašanje okupacije. Ampak kolegi in kolegice v parlamentu so mi povedali, da je to status quo v Gazi takrat, ko smo sprejemali zadnjo resolucijo, ki je zame katastrofalna. To pomeni, da se moramo vrniti k obleganju, kar pomeni, da jim omogočamo dostop do morja eh, do nekaj kilometrov stran od obale, ampak to ni dovolj. Seveda to ni vaša politična odgovornost, ampak naša. Če bomo to naredili, potem ne moremo govoriti o rešitvih teh držav, ker to pomeni, da vsem razlagamo, da ne bomo ničesar naredili in spremeniti bi morali našo terminologijo. Presedujoči eh, prekinja govornico. Gospod Panceri. Na mio domande je questo, intanto grazie per. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste prišli v našo sredo, gospod Turner. Evropska unija prispeva največ palestinski oblasti. Eh, Evropska unija pa je tudi največji trg za izraelske eh, proizvode. A je sedaj napočil čas, da uporabimo te vzvode, trgovinske, finančne vzvode, zato da bi prisilili tako palestinsko oblast, kot tudi izraelsko vlado, da sedeta za isto mizo in se dogovorita o mirovnem proizvodu procesu. Mislim, čas, mislim, da je napočil čas, da pritisnemo na njih. Kaj menite o tem vi? Najlepša hvala. Gospod Hrdi Georgijev. Rosfadadin, Palestini. Najlepša hvala. Pred kratkim smo obiskali to območje in mislim, da smo videli praktično vse. Praktično vse, zato ker nismo imeli dovoljenja za obisk Gaze. Povdaril bi eh, naslednje. Večina naših eh, kolegov in kolegic ni izglasovala predloga eh, spremembe naše skupine, ki je obsojal to stališče Izraela, ki je obsojal dejstvo, da nismo dobili dovoljenja, da bi obiskali Gazo. To je nespremljivo. Seveda nobena država noče uh, na, na odprtem kazati svojih zločinov. Zato smo šli tja. Hamas smo označili za teroristično organizacijo. Ampak kaj bi naredili mi, če bi nas v Bruslju držali 8 let brez vode, brez elektrike, če bi nas vsake 2-3 eh, leta bombardirali? Kako bi se odzvali na vse to mi? Kaj pa ljudje, ki tam živijo? Zakaj bi, uh, eh, naprimer, poselili 300 ljudi zunaj mesta, kjer živi precej več palestincev? Gre za naselbine, kamor se ljudje eh, selijo, zato ker jih plačujejo in parlament to tolerira. Tolerira izraelske naseljence obenem zahteva sankcije, prav zahteva tudi sankcije eh, z operusijo, prav, ampak obenem trepljamo Izrael po hrbtu. Če ne bomo imeli sankcij, potem tudi rešitve ne bo. Popolnoma sem prepričan, da Izraela ne zanima rešitev, nobena rešitev. Gospod Kušner selbe kerpešla. Sam sem podobnega mnenja kot nekateri drugi. Mislim, da ne bomo ničesar dosegli, če ne bomo prenehali Izraela obravnavati kot nekoga, ki ima posebni status. Zato prosim, da na novo premislimo o tem pristopu do Izraela in šele potem mislim, da bomo kaj dosegli. In še gospod Vasil. Bashir? Oh, ah, sorry about that. Uh, I would like to Rad bi se navezal na to, kar so dejali številni pred mano. Dejstva so jasna. Tukaj imamo akterja, ki si ne želi rešitve. Skoraj dva milijona ljudi živi v odprtem zaporu. Bil sem v tem zaporu, vem, kako je tam živeti. In mislim, da mi v Evropski uniji ne smemo kar sediti križem rok in ničesar storiti. Posebni status, ki smo ga dali Izraelu, je treba umakniti. Tako kot eh, aparhajski režim v eh, Južni Afriki, je treba tudi Izrael pripeljati eh, za mizo in se o tem pogovoriti. 60 odstotkov Palestine je ostalo pod palestinsko oblastjo, 40 odstotkov pa je služilo nastanku Izraela. Sporazum iz Osla je služil ponovni potrditi vzpostavitvi eh, Palestine. Edina država, ki preprečuje to, je Izrael, kot je dejal zunani eh, minister tekom bombardiranja je treba prisiliti te države k rešitvi. Drugače bomo imeli vedno, vedno več tragedij, tako kot se dogaja v primeru organizacije ISIS. Na Bližnjem vzhodu je toliko konfliktov zaradi nepravičnih rešitev. To velja tudi za Palestino. Če si je Izrael želel pravičnosti, zakaj ne dovoljuje uh, palestincem, ki živijo v Gazi, da bi se vrnili domov, v domače kraje. Šlo je za etnično čiščenje. Mi tukaj govorimo na dolgo in počešnih, nihče pa ničesar ne naredi. Izrael moramo prisiliti, da eh, pusti Palestini, da nastane kot država. Palestinci morajo imeti možnost, da se vrnejo v domačo državo, v Palestino. Najlepša hvala. Še en govornik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση που... Najlepša hvala. Najprej bi rada povedala, da se strinjam s kolegom gospodom Hadži Rjujem. Dobro je opisal razmere v Gazi. Naslednje me zanima, gospod Trner. Ali resnično verjamete, da je stabilnost trenutno odvisna od palestinske oblasti v tem trenutku, a ne menite, da bi morali okupaciji narediti konec? Mislim, da moramo jasno in glasno povedati, da je Palestina okupirana. Tega namreč niste omenili. Izraelska vojska je uh, okupator in že nekaj časa čisti prebivalstvo. Zato pa prihaja do upora morda se strinjamo ali pa ne, glede tega, da so nekateri ljudje fundamentalisti. Sama na njih gledam kot na eh, upornike, ki se borijo za svojo dostojanstvo, čast in državo. To je treba enkrat za vsele povedati in povdariti. Miru v tej regiji ne bo, dokler bo en narod tako okupiral drug narod. Še eno vprašanje imam. Že več let so vaše stavbe, vaši uradi uničevani. Več kot 130 eh, šol je bilo uničenih, 60 jih še deluje, tam je veliko beguncev. Nihče pa ni nič naredil, da bi popravil to škodo. Gospod Šerik, ki je opazovalec OZN, je pred kratkim dejal, da lahko tja pošljemo, koliko hočemo opazovalcev, ampak morali bi jih poslati zato, da bi ugotovili, kako se material uporablja. Zato, da bi zagotovili, da se ta material uporabi, zato, da se ponovno zgradijo uničene šole. Še nekaj me zanima, gospod Turner. Zakaj smo tako pasivni vizavi Izraela? Do sedaj še nismo ničesar rekli o obsojanju Izraela. Tega ne najdemo v vaših sporočilih. Podpiram vašo prisotnost uh, na kraju samem. Mislim, da bi, bi morali še naprej nadaljevati z vašim delom. Hvala. Najlepša hvala. Različna vprašanja ste dobili. Gospod Trne, sedaj pa je na vas, da na njih odgovorite. Uh, um, Najlepša hvala. Mislim, da bom potreboval nekaj časa, da pregledam vsa ta vprašanja. Najprej Gaza in uh, Zahodni breg. Res je, tukaj uh, imamo okupacijo. Izrael okupira to področje. Dejali ste, da morda ni dobro govoriti o stabilnosti. No, Okupacije je treba narediti konec, blokadje je treba narediti konec. To sta dva predpogoja za dolgoročno stabilnost v regiji. Ampak mene trenutno skrbi, kako bomo prišli do konca tega leta, če ga bomo preživeli. Hočem, da se ljudje v Gazi eh, vrnejo domov in da preživijo. Bojim se, da bomo čez nekaj tednov ali pa mesecev ponovna priča priča konfliktu, sporu, če ne bo ukrepov na kraju samem, na terenu. In zato mora sedaj ukrepati še posebej palestinska oblast, ukrepati mora Izrael, ukrepati mora Hamas in mednarodna skupnost mora ukrepati. Če ti štiri akteri ne ukrepajo, potem bomo ponovno priča nasilju. Raven frustracije, jeze med prebivalstvom v Gazi je na zelo visoki ravni, na višji ravni kot v prejšnjih konfliktih. Tisti, ki ste Gazo obiskali, veste, da so tamkajšnji prebivalci izjemno odporni. Tekom eh, tega konflikta so še vedno upali in še vedno so ohranili svoje dostojanstvo. Ostali so tam. To se sedaj počasi spreminja. Tudi zaposleni OZN, ki so v bistvu privilegirani zato, ker vsak mesec dobijo plačo, sedaj govorijo odprto o tem, da bi zapustili gazo. Ljudje govorijo o tem, da bodo vzeli svoje uh, otroke iz šole. Vedno več je nezakonitih uh, priseljencev, ki se izseljujejo iz gaze. Številni so izgubili življenje v uh, nesreči ladje, ki je bila potopljena v sredozemlju. To je prioriteta. In zato moramo poskrbeti, še preden se začnemo pogovarjati o okupaciji, o blokadi. In zato je treba ukrepati sedaj, ne pa čez pol leta. Ukrepati pa morajo vsi ti štiri akteri. Naj popravim eh, nekatere številke. Približno 118 naših stavb je bilo poškodovanih tekom konflikta. Le ena je bila popolnoma uničena. To, eh, je bil urad za popravila. Večinoma, bilo, večinoma so bile to šole, pa tudi druge stavbe. Izraelske sile so uh, uničile naprimer eno celotno četrt, skozi katero so se peljale uh, stanki. Nobena šola, ki jo imamo, pa ni bila popolnoma uničena. Veliko je odvisno finančnih sredstev, ampak uh, ne zgolj od finančnih sredstev. Pomembno je zagotoviti gradbeni material. Gospod Seri je bil bistvenega pomena v pogajanjih o mehanizmu, s katerim bi dovolili eh, dostop za material, za vladne projekte, pa tudi za zasebne projekte, za ljudi, ki bodo ponovno zgradili svoje domove. To je velik dosežek, odvisen pa je od palestinske oblasti. osebje palestinske oblasti mora skrbeti za eh, prehod meje, za vstop tega materijala v gazo. Sedaj ne govorim o eh, koncu blokade, o koncu okupacije, vseeno pa je bistvenega pomena, da ljudje v gazi ponovno začnejo graditi in zato mora sedaj ukrepati palestinska oblast. širše vprašanje blokade in mirovnega procesa. Kaj lahko naredi Evropska unija kot eh, prispevnica sredstev, kot trgovinska partnerica? Ali lahko prisili akterje v dogovor? Mislim, da to ni mogoče. Vse te, eh, vsi ti akteri morajo sprejeti nek dogovor. Je pa res, da je ponavadi Evropska unija največja donatorica za palestinske oblasti in največja trgovinska partnerica za Izrael. Tako da nek vpliv Evropa ima, to je res. Osebno menim, da je okupacija seveda slaba za palestince, slaba pa tudi za Izrael. Mislim, da Izrael ne more imeti eh, svetle če ne bo odpravil te okupacije. Mirovni proces je pomemben za oba akterja. Evropa se mora več oglašati, uporabiti mora vzvode, ki jih ima na voljo. Okupacija se nadaljuje zato, ker ne stane praktično ničesar. Stroške eh, na svojih plečih eh, nosijo palestinci, evropski davkoplačevalci in drugi. Dokler bo okupacija tako poceni, bo še naprej trajala in nekaj je treba narediti, da je naredimo konec. Uh, um, Specifično vprašanje glede humanitarne pomoči arabskih držav. Arabski donatori raje financirajo gradnjo. Večino denarja, ki ga namenimo uh, gradnji, ponudijo oni določena sredstva uporabljamo tudi za izobraževanje, za zdravstvene programe. V tem konfliktu smo pripravili tudi poziv za 295 milijonov eh, dolarjev. Od enega donatorja smo dobili zavezo v višini eh, enake količine denarja, kot jo dobimo od eh, Evropske unije in drugih donatoric. Tako da dobimo tudi veliko sredstev eh, z naslova arabskih držav. Dejal bi, da upam, da ne bi potrebovali toliko denarja, kot ga potrebujemo. Naslednje leto bomo imeli 15. zaporedni eh, poziv k financiranju in ta denar bi lahko bolje po, eh, porabili za druge stvari, ampak denar, ki ga dobimo eh, strani Evropske unije, je za nas bistvenega pomena. Izobraževalni sistem, ki ga nudimo generacijam palestincev, je bil bistvenega pomena za človeški razvoj palestinskega naroda. Vzpostavili smo sistem izobraževanja, določene nekatere standarde in drugi so nam sledili. Sredstva so zelo dobro uporabljena, ocenjujejo jih eh, agencije Evropske unije, pa tudi drugi in mislim, da smo zelo učinkoviti pri rabi sredstev. Nekdo je vprašal, kdaj bomo lahko eh, zapustili to regijo. Sam bi z veseljem bil zadnji eh, direktor UNRWA Gaza. To pomeni, da bi rešili to vprašanje in to bi bilo odlično. Takrat se bomo vsi veselili tega dne. Ampak nažalost ta dan verjetno ne bo prišel eh, kaj k malu. Je pa nekaj, k čemu lahko težimo in eh, na kar lahko upamo. Poskusi bombardiranja naših eh, stavb. Neutralnost OZN in UNRWA so zlorabili vsi akteri v tem zadnjem konfliktu. V tri stavbe so uh, vojaki namestili orožje in vsi se tega zavedajo, ker smo bili mi zelo transparentni. Takoj, ko smo odkrili orožje, uh, vsak dan smo namreč nazirali naše stavbe, smo to jasno povedali in zahtevali ukrepe. Najhujše kršitve so, bile, so bili trije primeri. Uh, Eh, kjer so nekatere osebe naših zaposlenih izgubili eh, življenje v treh izmed naših šol. V vsakem primeru smo pozvali k preiskavi, v vsakem primeru si moramo zastaviti naslednje vprašanje. Je Izrael pazil, pokazal dovolj sorazmernosti in natačne uporabe eh, sile za to, da bi zaščitil civiliste? Če je obstajala vojaška grožnja v Eh, na tem območju in to še ni jasno. Potem za prvi primer v Bet Bethanjunu, če je obstajala grožnja, kar so dejali, ampak ni bilo dokazano, da je nekdo 50 do 80 metrov stran od naše šole izstrelil raketo, če je bil napad Izraela eh, sorazmeren, če je obstajala grožnja, v Džibalju 30. julija. Če je bil eh, vojaški odgovor na to grožnjo sorazmeren, če je bil eh, natančen, če je upošteval načelo previdnosti, vse to je rešiti. Izstreljena je bila naprimer raketa eh, iz motocikla proti naši stavbi in pri vseh teh vprašanjih je treba eh, najprej ugotoviti, če so bili ti vojaški odgovori sorazmerni eh, in če so spoštovali načelo previdnosti. Takole bi končal. Mislim, da se moramo osredotočiti na stabilnost. To je namreč danes prioriteta. Mira ne bo kar tako, to je iluzija. Okoliščine, ki so obstajale pred letom 2013, ne obstajajo več. Hamas ne more več zagotavljati eh, določene mere varnosti. Ukrepati je treba takoj, sedaj. Potrebujemo reformo civilne službe, plačati je treba javne uslužbence, potrebujemo material za eh, gradnjo in če tega ne bo, potem tudi miru in varnosti za prebivalce Gaze in eh, Izraela ne bo. Na to bomo rešili vprašanje blokade in okupacije. Evropa lahko tukaj odigra zelo pomembno vlogo. Mednarodna skupnost ne more voditi tega postopka, vsaj ne v tem trenutku. Palestinci sami morajo ugotoviti, kakšno vlado si želijo, kaj potrebujejo strani mednarodne skupnosti in na to nas morajo prositi, prositi morajo nas in tudi eh, vas za podporo. Hvala. Muchas gracias. Eh. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Turner. Zahvaliti sem se vam želel za to, da ste obiskali odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Vem, da vi veste, da Evropski parlament podpira Združene narode in da cenimo vaše delo. Hvala lepa, kratek odmor, potem pa naslednja točka na dnevnem redu.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 I think so. Okay, colleagues, maybe we can make a start. Kolegice in kolegije, predlagam, da začnemo. Sedite, lepo prosim, tudi vi vzadaj, ki imate zasebne sestanke, veliko dela nas čaka. Začenjamo z zamudo, to je moja krivda, se opravičujem. Kolegice in kolegi, sem eh, Linda Makavan, sem predsednica odbora za razvoj skupaj z gospodom Kusom iz Afeta, ki je tu nekje, pozdravljeni, in gospod Valencijano. Gospod Kuso je podpredsednik odbora za zonanje zadeve, gospod Valencijano pa je predsednica pododbora za človekove pravice. Gre za skupno zasedanje naših odborov. Predstavili bomo kandidate za nagrado Saharova za leto 2014. To je začetek izbirnega postopka za nominacijo dobitnika nagrade Saharova za leto 2014. 7. oktobra v torek do povdon bomo glasovali. Kratek seznam treh kandidatov bomo posredovali konferenci predsednikov in 13. oktobra bo sprejeta odločitev o zmagovalcu tukaj v Bruslju. Kolegice in kolegi, nagrada Saharova je morda najbolj viden in prepoznaven vidik dela našega parlamenta na področju človekovih pravic po svetu. Evropski parlament je poskrbel, da je Evropska unija obdržala poseben instrument za človekove pravice. Skozi leta smo mi ostali pozorni na ta instrument in SZD spodbujamo in pozivamo, da to vedno upošteva. Tudi pri vseh zunanjih politikah upoštevamo človekove pravice. Pri sodelovanju z partnerskimi državami upoštevamo človekove pravice in sprejemamo resolucijo o človekovih pravicah ter spremljamo zadeve v številnih državah. Ko glasujemo o človekovih pravicah, se resolucije zelo upoštevajo v številnih državah. Veliko znanih dobitnikov smo že imeli, prav tako pa spremljamo delo nekdanjih nagrajencev in poskušamo poskrbeti, da so ti dobitniki še naprej deležni podpore, če se še naprej soočajo z vprašanji človekovih pravic in svoboščin v svojih državah. Kolegice in kolegi, obseg zaveze človekovim pravicam je jasen, kajti danes imamo tukaj zelo veliko kandidatov, ki pokrivajo veliko držav po svetu. Regije, iz katerih prihajajo kandidati, vključujejo Bližnji vzhod, Severno-Srednjo Afriko, Vzhodno Evropo in Kaukaz. To so strateški deli po svetu, kjer se redno kršijo človekove pravice in svoboda misli. In to so ključni partnerji Evropske unije za razvoj človekove pravice in varnost. Kdorkoli bo na koncu izbral, izbran moramo vedeti, da si vsi nominiranci zaslužijo našo podporo in uh, eh, zaslužijo si našo podporo pri boju za človekove pravice. Preden dam besedo poslancem, da predstavijo nomini nominirance za nagrado Saharova, vas želim opozoriti na prejšnje stopnje postopka. Rok za uložitev kandidature je bil 18. september. Sedem sprejemljivih nominacij smo prejeli. Kratek opis vseh kandidatov najdete v svojem dosjeju. Sedaj bomo prosili poslance, da predstavijo svoje kandidate. Kandidate bodo predstavili po abecednem redu. Najprej želim povedati, da bo vsak poslanec, ki bo izvojal predstavitev, dobil 10 minut ne več, torej 10 minut, to bo trajalo 70 minut. Začeli bomo z nominacijo gospoda Mahmuta Al-Asalija in Luisa Rafaela Saka, nominirala ga je skupina EKR er in Ana Zavorska. Mark. Demezmaker in Aza, Alma Zaborska bosta predstavila eh, tega kandidata. Ne vem, kdo bo spregovoril prvi. Gospod Demezmaker, izvolite. Pet minut, potem pa še gospa Zaborska iz LS-a za pet minut. Izvolite. Dankjewel, uh, eh, voorzitter. Ik zal inderdaad... Hvala lepa, gospa predsednica. Res je predstaviti vam želim našo dvojno nominacijo, sem sem koordinator za svojo skupino tule, ampak gre za skupno nominacijo, pri kateri sodelujejo poslanci tudi iz drugih skupin in gospa Zaborska bo kasneje še nekaj dodala mojim besedam. Če nismo pozorni, se kmalo pojavijo pošasti, gospe in gospodje. Francisco de Goja je pred več kot dvema stoletjema to povedal in v eni svojih umetnin je to tudi lepo prikazal. Dan danes se soočamo s pošastmi državljanske vojne v Siriji in Iraku. Gre za verski aspekt, o katerem smo govorili v Afetu. Pretirana religija vodi do preganjanja in uh, masakrov. To lahko vodi tudi do tega, da ljudi napadajo preprosto zato, ker pripadajo določeni verski skupnosti. Dogodki v Iraku in Siriji nas eh, spominjajo na najbolj črne dele naše zgodovine. V določenih delih sveta ljudje poskušajo zagotoviti strpno svobodo veroizpovedi in spoštovanje vsakega človekovega življenja. Zato je potreben pogum. To presega željo po samo preživetju. Ljudje nam daje upanje s tem in eh, poskrbeti moramo za nje. Predstaviti vam želim dva posebna pogumna človeka. Gre za patriarha Luisa Rafaela Saka in profesorja Mahmuda Al-Asalija. Luis Rafael Sako je patriarh kaldejanskega katoličnega patriarhata v Babilonu in predstavlja najvišjo versko avtoriteto med iraškimi krščanskimi skupnostmi. Vedno si prizadeva pomagati preganjanim, tistim, ki bežijo. Upozarjal je na dogodke iz Mosula, Mahmud al-Asali je imel pred seboj dilemo, plačati je moral ali svojim življenjem ali se odpovedati veri. Plačal je najvišjo ceno, ni se želel odpovedati svoji veri, zato so ga militanti ISIS-a 20. julija 2014 tudi ubili. Radikalizem je nekaj, kar zelo ogroža Evropsko unijo, od zunaj in navznoter. Težko to razumemo, ampak eh, ta fanaticizem obstoje tako imenovane države z ozemljem privablja radikalizirane mlade iz Bruslja, Antwerpna, Haga, Londona in Pariza. Številni mladi odhajajo tja. Pojavljajo se na fotografijah in krvoločnih videoposnetkih na spletu za nas je to velik problem. Ti ljudje se potem vračajo sem. V bližini tele zgradbe so pred kratkim napadli judovski muzej, zato je vse skupaj še toliko bolj prezentno v naših mislih. Ohraniti moramo a, zdravo pamet, ampak če bomo imeli eno stranski pristop, pristop k temu, to ne bo dovolj. Vrednote, kot so strpnost in razumevanje in a, sprava z drugimi ljudmi, to so tisti elementi, kjer pride do izraza pogum, pogum, ki sta ga pokazala Mahmud Al-Asali in Luis Rafael Sako. Nagrada Saharova je namenjena temu, da nagradimo ljudi, ki so pokazali svobodno misli. To so izjemni ljudje, ki so se izkazali v izjemnih okoliščinah. Če so ljudje soočeni z tako izjemnim zlom, potem moramo poskrbeti, da bodo ljudje nagrajeni za to, da podpirajo te vrednote. To so vrednote, ki so se skozi zgodovino večkrat postavljale pod vprašaj. Ampak svoboda veroizpovedi, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, to je model, to je model za prihodnost. Če želimo ubiti pošast, je ne bomo ubili samo z vojaško silo, ampak z moralnim prepričanjem, da imamo prav. Ne želimo zaspati na lovorikah. Ostati moramo budni in te pošasti premagati. S to nominacijo upam, da bomo lahko naredili korak v to smer. Hvala. Thank you, thank you for... Hvala lepo. Hvala, da ste se držali časa. Gospa Zaborska, izvolite. Thank you, madam president. Cher koleg, eh, mesdames et messieurs. Hvala, gospod predsedujoča. Gospe in gospodje, poslanci in poslanke. Dejstvo je, da imamo danes v Iraku genocid. Centralna vlada nima veliko moči, raz, razdeljena je na šite, sunite in kurde. Kristijani, ki v tej regiji živijo dlje kot katera, drugi, katera koli druga skupina, morajo eh, zbežati iz vlastne hiše in izginiti v nasprotnem primeru jih mučijo ali celo prodajo kot uh, sužnje. To počnejo teroristi in to je dejstvo. Človekove pravice so lasne vsakemu človeškemu bitju. To pomeni, da je vsaka oseba na svetu v nevarnosti, če prihaja do takšnih kršitev. Ni dovolj, da o tem zgolj govorimo, da smo solidarni. Ukrepati moramo drugače, se bodo ti dogodki nadaljevali. Gospod Cako je v Ženevi povedal, kaj je treba narediti, če želimo rešiti. Eh, dostojanstvo in človečnost teh eh, manjšin v Iraku. Potrebne so, eh, potrebni so ukrepi, eh, hrana, zdravila, finančna pomoč, zato da bomo lahko pomagali tem osebam, dokler se ne bodo mogli vrniti v svoje domove, v svoje vasi. Potrebujemo tudi politično rešitev za to področje v eh, Mosulu in Ninive. Zaščititi je treba pravice tisočih oseb, ki so v nevarnosti v tej regiji. To je predpogoj za vrnitev razseljenih v njihove vasi. Patriarh Sako je to prav tako potrdil. Naj citiram. Zaščita človekovih pravic vsakega državljana je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti mirno sobivanje. Vojna je vedno slaba in ljudem prinese zgolj gorje. Evropska unija skrbi za ohranjanje eh, miru in to bi morala storiti tudi v tem primeru. Potrebna so mednarodna pogajanja z našimi resolucijami lahko pokažemo pravo smer naprej. Če bi Saharo, eh, nagrado Saharova dodelili tem kandidatom, bi s tem pokazali, da mislimo na njih. To ni na ključe. Naš predlog vsebuje eh, krščanskega kandidata in muslimanskega kandidata. Želimo si namreč strpnega, trajnega miru, ki združuje. Profesor Alasali in patriarh Saho sta unesla novo upanje v življenje številnih kristjanov in muslimanov. Rada bi se zahvalila vsem članom in članicam, ki so podprli to kandidaturo. Zbrali smo več kot 80 podpisov dvakrat več, kot jih je potrebnih. A zaradi tehničnih razlogov je uradnih podpisnikov zgolj 66. Kolegi in kolegice, upam, da boste podprli tiste, ki dajo upanje eh, ljudem, ki pozivajo k vrnitvi k človečnosti. Upam, da boste podprli naše prepričanje, da nikomur nikjer ne smemo vzeti njihovih svoboščin in pravic. Primer kristijanov v Iraku je treba izpostaviti in podpreti oba kandidata, gospoda Mahmuda Alasalja in gospoda Luisa Rafaela Sakoja. Upam, da bosta dobila nagrado Saharova za leto 2014. Hvala. Hvala lepa, hvala, da ste se držali časa. Sedaj pa druga kandidatura in sicer Muad Delgoate, Ala Jakubi in Ala Abdel Fata. Nominirala jih je skupina GUE NGL. Kandidate bo predstavila Marie-Christine Vergia. Za kamero stoje nisem vas videla. Hvala. Izvolite. Thanks, uh, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Po pacu uh, voditelja v Tuniziji leta 2011 je prišlo do več konfliktov na Bližnjem vzhodu in v nevarnosti so svoboščine in človekove pravice. Nažalost se do sedaj ni veliko spremenilo. To še posebej velja za prebivalstvo tam in za mlade. Nekatere države smo popolnoma pozabili, naprimer Bahrajn. Moat Belgoat in Ala Jakubi in pa Ala Abdel Fattah so simbol, simbol za mlade. Verjeli so, da bo njihova država končno stopila na pot miru. Upali so, da se bodo lahko svobodno izražali. Ampak organi pregona v njihovih državah so jih preganjali. Države so v različnih situacijah in to velja tudi za njihove odnose z Evropsko unijo. Vse tri so preganjali zato, ker so izrazili svoje mnenje. Mlad Belgoat je mlad Maročan, 26 let ima. Preganjali so ga zaradi eh, njegovih, eh, njegovega mnenja. in eh, od arabske pomladi oziroma pomladi naprej leta 2011 se je poskušal izogniti eh, policiji. Ala Jakubi eh, je glas mladih in vsi, ki postate, poznate Maroko veste, kakšne eh, težave vladajo v tej državi. Kritiziral je kralja in to je tam velik zločin, izdajstvo. Zapustil je zapor in sedaj mu bodo ponovno uh, sodili. Ala Jakubi je reper star 26 let. večkrat so ga napadli, tudi policija, zaradi tega, ker je pel pesmi, v katerih je govoril o policiji in o korupciji. Obsodili so ga že večkrat. Obsodili so ga zaradi vsebine njegovih pesmi. Ala Abdel Fattah je mlad egipčan, bloger mučili so ga v prejšnjem režimu, večkrat je bil v zaporu, zato ker je protestiral proti oblasti. Obsodili so ga tudi, ker je sodeloval pri eh, nezakoniti, nezakonitem eh, protestu. Vemo, kaj to pomeni. Ti trije mladi so simbol, simbol, Eh, mladih v teh afriških državah, mladih, ki upajo in ki še vedno menijo, da je svoboda eh, misli adut. Ne bojijo se povedati tega, v kar verjamejo, ne bojijo se posledic. In to je ena izmed, eh, eno izmed najpomembnejših sporočil, ki izhaja iz dogodkov po letu 2011. Če bi jim dodelili nagrado Zaharova, bi pokazali, da si Evropski parlament še vedno prizadeva za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin in to tudi v tistih državah, ki imajo eh, takšne ali drugačne odnose z Evropsko unijo. To je znak za te mlade, pa tudi za vlade njihovih eh, držav. S tem bomo pokazali, da branimo človekove pravice in branimo svobodo misli mislim, da je treba zaščititi eh, moške in ženske, zaščititi vse, ki so predmet nasilja. Tako se bomo izognili najhujšemu. Tem mladim od 26 do 33 eh, let starih mladih eh, bomo nagrado podarili za to, da bomo pokazali, kako pomembno je njihovo delovanje. Pokazali, da je to upanje, ki ga imajo zelo pomembno in tudi bistvenega pomena za eh, človekove pravice, za arabsko pomlad kot takšno. Upam, da boste podprli Moada Bilguata, eh, Alaja Jakubija in Alaja Abdel Fataha. Veržija. Hvala lepa, gospa Veržija. Mm, tretji kandidati so Credo, Open Doors, Louvre d'Orient in Aid to the Church nominira, nominiral jih je Filip Žuvan in 60 drugih poslancev. Gospod Maurice Ponga bo predstavil kandidate. Izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. Nažalost, Filip Žuva danes ni prisoten v dvorani, ker je moral biti hospitaliziran. Prosi, da upravičete ta izostanek. V imenu 60 sopodpisnikov njegove pobude me je prosil, da predstavim njegovo kandidaturo štirih organizacij, ki skrbijo za preganjene kristjane v Iraku in Siriji. Te organizacije predstavljajo različne dele uh, krščanskih skupnosti, uh, skrbijo za ozaveščanje na ravni državljanov, pa tudi na ravni vlad in tudi na terenu pomagajo ranljivim in razseljenim osebam. Če bi jim podarili nagrado Saharova za svobodo misli, bi v Evropskem parlamentu tako pokazali, da smo solidarni s temi manjšinami, ki so predmet preganjanja, eh, ki jih preganjajo džihadisti. Mislim, da je obramba kristijanov na vzhodu na, eh, loga za nas v Evropi, saj imamo enake vrednote, eh, enako filozofsko podstat. Ne gre za versko vprašanje, gre za filozofsko in moralno vprašanje. Evropa je tista, ki je oblikovala svobodo misli in veroizpovedi. Nagrado Saharova je torej treba dati tistim, ki zagovarjajo te pravice, ki zagovarjajo eh, Eh, svobodo veroizpovedi in človekove pravice. Dovolite mi, da podam nekaj besed na temo teh organizacij in povem, kaj počnejo. Najprej organizacija Coordination Chrétien d'Orient en danger. Credo. Credo je nastal v septembra 2013, potem, ko je bilo požganih približno 100 koptskih crkv in drugih krščanskih poslopi v Eži, eh, Eži, Egiptu. Kredo sestavljajo verski predstavniki eh, vzhodne cerkve v Franciji, lajčne organizacije na vzhodu in nevladne organizacije. Kredo ozavešča javnost in druge na francoski, evropski in mednarodni ravni o nevarnostih, s katerimi se soočajo eh, kristijani na vzhodu kredo je sprožil proces zoper islamsko državo pred mednarodnim kazenskim sodiščem zaradi genocida in eh, zločinov zoper človeštvo. Eh, s pomočjo rektorja Velike mošeje v Parizu in predsednika francoskega sveta za muslimansko gibanje je kredo sprožil pariški poziv 9. septembra 2014 in s tem poskušal združiti federacije in vse zadevne akterje, da obsodijo islamsko eh, državo. Na to imamo tukaj organizacijo Port Uvert, odprta vrata. To je mednarodna krščanska organizacija protestantskega izvora, ki pomaga preganjenim kristjanom je medverska, a politična in pomaga v 53 državah, ima pa 21 uradov posod po svetu. Port Uvert ozavešča eh, kristjane o realnosti, o preganjaju cerkve. Organizacija ni uperjena zoper nek režim, zoper eh, neko misel ali pa neko drugo religijo. Ne, prizadeva si za to cerkev, ki je predmet preganjanja pred vojno, državljansko vojno v Siriji je organizacija Porto Vert okrepila svoje delovanje zaradi tega, ker je bilo vedno več kršitev eh, pravic krščanske manjšine. Po izbruhu vojne pa je nevladna organizacija začela pomagati razseljenim osebam. Pomagala je kaldejcem, asiricem, armencem, eh, pravoslavcem, katoličanom, pa tudi protestantom v vseh teh crkvah eh, lahko najdete pomoč. Vsak mesec 9000 eh, družin dobi pomoč. Organizacija deluje na severu eh, Iraka in to od druge eh, zaljuske vojne naprej. Ima dobro omrežje lokalnih partnerjev in lokalnih crkva, tako da je bila organizacija takoj pripravljena pomagati beguncem, ki so bežali pred islamsko državo. Organizacija pomoč cerkvi v težavah. Ta organizacija je eh, katoliška mednarodna organizacija, ki pomaga krščanom v nevarnosti, krščanom, ki so preganjeni. Deluje v 140 državah, še posebej pa se v zadnjih letih osredotoča na bližnji vzhod. Pomoč v Siriji je v veliki meri povečala in to v zadnjih treh letih, sedaj pomaga beguncem, večinoma so ti krščani, ne pa zgolj krš, eh, kristjani. Pomaga tudi muslimanskim drža, eh, družinam. Od začetka tega leta je v ta namen namenila več kot 1,5 milijona evrov. V Iraku je organizacija takoj poslala 200 tisoč evrov, da bi s tem pomagala eh, kristjanom, ki so bežali iz Musula in iz eh, Niniv. In še organizacija Lovre d'Orient. Ustanovljena je bila leta 1856. Gre za francosko organizacijo, ki pomaga Eh, kristijanom na vzhodu. Deluje pod okriljem eh, načkofa v Parizu. Osredotoča se na tri misije - izobraževanje, pomoč in socialna pomoč ter pastoralno delo. Deluje v 23 državah, večinoma na Bližnjem vzhodu. Zahvaljujoč donatorjem je Lovre Dorian razdelil že 4 milijone evrov od začetka konflikta v Siriji pomaga duhovnikom in verskim skupnostim v Iraku in to od leta 1860 naprej. Pomaga otrokom in bolnim beguncem na severu države. Denar uporablja za eh, nakup hrane, za žimnice, odeje, eh, gretje, zdravila in drugo pomoč. Hvala. Hvala lepa. Četrta kandidatura je gibanje Euromajdan ki ga predstavljajo Mustafa Najem, Rus, Ruslana Ližičko, Elizaveta Šepetilnikova in Tatjana Črnovol. Nominiral jih je gospod Sarius Volski in 52 drugih poslancev. Najprej si bomo ogledali video, potem pa predsednica se upravičuje za slabo izgovorjavo imen. Torej, najprej bomo imeli video, potem pa bodo spregovorili štirje, vsak bodo dobili dve minuti. Začeli bomo pa z videoposnetkom. Tehniki ste pripravljeni? The Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know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 we now have a Kakor sem dejala, bodo besedo dobili štirje, vsak dobi dve minuti. Jacek Sarjuš Volski je prvi. Prosim vas za francosko tolmačenje na francoskem kanalu, slišim španščino. Španščino slišite na francoskem kanalu. No, bomo rešili takoj. <laughs> Maybe the Spanish is having the French, you're being told. Plus de l'espagnol. Okay, hopefully that will be resolved. Upajmo, da bo to hitro rešeno. Sporočite nam, če bo še vedno prihajalo do težav. Gospod Sarjuš Volski, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Sam in moji kolegi iz različnih političnih skupin predlagamo Euromajdan. Gre za množično gibanje izjemnega poguma in žrtvovanja. Na koncu so poskrbeli za svobodo, spoštovanje človekovih pravic in demokracijo. Želimo jih nagraditi za to, ker so se uprli totalitarnemu in brutalnemu režimu v Ukrajini. Ljudje tam so bili pripravljeni plačati najvišjo ceno življenje za svoje vrednote in za evropsko prihodnost. Evro Majdan je nadaljevanje dediščine Zaharova. Bril se je za človekove pravice v Sovjetski uniji, vključno z njimi. Branil jih je po imenih kot eh, Džamilev. Ti ljudje so se potem včeraj praktično borili v gibanju Euromajdan. Saharo se je boril proti Sovjetski zvezi kot zlu, enako kot Euromajdan. Moralno sporočilo Euromajdana poudarja dediščino Saharova. Euromajdan je del njegove misli in njegove dediščine. Saharov je nagrada in v Evropskem parlamentu pošiljamo svetu. Nagrada Saharova bi bila res ustrezna nagrada za to množično vstajo za svobodo. Prvič so ljudje na tako veliki, v tako veliki meri umirali pod evropskimi zastavami. Euromajdan je opomnik za nas, za vse državljane, kako dragocena je svoboda in da jo je treba zaščititi za vsako ceno. Nagrada Saharva bi bil simbol večkulturnega, večverskega in večnacionalnega gibanja, ki se bori za pravico in demokracije. Nagrada Saharova za Euromajdan bi Ukrajincem danes dala nov zagon v težkem boju, ko se še vedno borijo za demokracijo in svobodo. Če bi bil Andrej Saharov v tej dvorani, bi prav gotovo podprl Euromajdan. Podelitev nagrade Saharova Euromajdanu bi bila potrditev življenskega projekta Andreja Saharova. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Petras Avštrevičius. Um, <clears throat> Hvala. Leta 2014 so dogodki v Ukrajini zagrožili po svetu. Podprli smo jih. Euromajdan je odličen primer ljudske ustaje proti nedemokratični, nereprezentativni in skorumpirani vladi gre za dober primer upanja in sprememb. Ukrajinci so šli na ulice, skupaj so se uprli, borili so se za evropske vrednote in za demokratično prihodnost. Nominacija Euromajdana, ki jo predstavljajo štirje pogumni ljudje, ki so vsak dan stali na barikadah v Kijevu ali pa so izvali kakšne koli druge dejavnosti pri organizaciji ljudi, je naša nominacija. To so Mustafa Najem, Ruslana Ližičko, Elizaveta Šebetilnikova in Tetjana Črnovol. Vsi ti pogumni ljudje in Euromajdan, ki je združeval vse ljudi tam si zaslužijo nagrado Saharova. Hvala. Now... Hvala, sedaj pa gospod Viktor Bostinaro. Dve minuti. Ah, okay. Ni ga, v redu. Rebeka Harms, dve minuti. Uh, yeah, ich... Hvala lepa. Ko sem po zimi novembra spoznala te štiri nominirance. Takrat je bilo gibanje Euromajdana, gibanje, mirno gibanje, ki se bori za svobodo in za pravice z najlepšimi možnimi načini. Nikoli nisem pozabila, kako so umetniki iz eh, vseh ravni življenja poskušali na svoj način prikazati to temno stran moči Janukoviča. Dolgo sem menila, da bo potrebnega zelo veliko napora, da bomo premagali Janukoviča, ampak dejansko so ljudje na miren način uspeli Janukoviča sesuti. Med eh, štirimi predlaganimi je Tetjana Črnovol mladenka, ki so jo po zimi skoraj pretepli do smrti in skoraj je umrla. V, tej, eh, v tem procesu podelitve nagrade Saharova se mi zelo pomembno zdi tudi naslednje. Argument za Euromajdan je, da je pri boju za pridružitveni sporozum sicer prišlo do zmage. Pridružitveni sporozum je sedaj podpisan, ampak na vzhodu kontinenta v Rusiji so istočasno sprejeli odločitev, da bodo proti temu pridružitvenemu sporozumu nastopili celo z vojno. Ta pogum, da so se najprej uprli Janukoviču, potem pa tudi agresiji Rusije in da so podprli za misel evropskih vrednot, mislim, da si zato zaslužijo nagrado Saharova letos. Hvala. Okay, thank you very much for that presentation. Hvala lepa. Sedaj pa peti kandidat in sicer Ajan Hirsi Ali, ki ga nominira skupina AFDD. James Carver bo predstavil kandidata. Hvala lepa. Ne bom govoril deset minut. Ajan Hirsi Ali je ženska rojena 69. leta, tako kot jaz, in leta so bila do nje prijaznejša kot do mene. Sedaj je državljanka ZDA, je aktivistka in političarka, najbolje poznana po delu o tabu temi in sicer bori se za prekinitev pohabljanja ženskih spolnih organov oziroma obrazovanja žensk. Spodbuja enako obravnavo žensk v družbah, kjer se ta praksa še naprej izvaja. Hirsi Ali je zapustila Somalijo, potem je bila v Keniji in v drugih državah, 92. je dobila politični azil in izvoljena je bila kot nizozemska poslanka na nizozemskem je bila znana potem, da nasprotuje obrazovanju žensk in tej kulturi, zaradi tega je sodelovala z Teom Van Goghom, zaradi česar sta oba prejela smrtne grožnje. Van Gogh je bil ubit leta 2004. Časnik Time jo je imenoval za 100, med 100 najbolj vplivnih ljudi na svetu, prav tako je dobila nagrado za svobodo govora nekega danskega časopisa in tudi dobila je švedsko nagrado za pogum in nagrado za moralno, na moralne vrednote. To je primerja, moč primerjati s Simonom Raždijem. Emigrirala je v ZDA, pridružila se je vplivni organizaciji, kjer še danes deluje. Hvala. Hvala. Šest, šesti kandidat je Denis Mukwege, ki ste ga nominirali dve skupine in sicer socialisti in Alde in tudi Barbara Lohbihler. Predstavitev bosta podala Elena Valenciano 5 minut, potem pa Louis Michel 5 minut. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa. Predsednica, v veliko veselje mi je, da lahko tukaj predstavim Denisa Mukvegeja. Ne bom poskušala tekmovati z drugimi predstavitvami, ker je to nemogoče. Vsi si zaslužijo nagrado. Poskusila bom govoriti o doktorju Mukvegeju. On je ginekolog živi v Demokratični republiki Kongo, star je 59 let, 25 let že dela v regiji Kive, ki je ena najbolj nasilnih v Afriki leta 96. Dela od, v bolnici Panci v Bukavu, tam zdravi ženske, ki so jih skupinsko posilile, skupine upornikov. Več kot 40 tisoč ženskam je pomagal on in njegova ekipa. Doktor Mukwege je postal vodilni na področju rekonstruktivnih operacij po teh grozovitih posilstvih. Dela 18 ur na dan in več, izvede do 10 operacij na dan in vsak dan se sooča z najhujšimi vidiki človeške narave. Številne žrtve nikoli več ne morejo imeti otrok, druge so okužene z AIDS-em, postanejo neke vrste orožje proti svojim partnerjem in otrokom. Številne otroke, ki so posiljeni, skupnosti zavrnejo in stigmatizirajo. Takoj končajo v rokah novačo, vojak, otroko. Posil, prisilijo jih, da posilijo svoje, pa odrežejo dojke svojim materam, zato da pokažejo pogum. To so obrazi grozote. Mednarodna skupnost tukaj ne počne nič. Posilstvo je še vedno orožje, In uh, v oboroženem konfliktu je bolj nevarno biti ženska kot vojak, zato je nekdanji poveljnik Združenih narodov v Kongu to tudi potrdil. Islamska država sedaj nadzoruje zelo velik del ozemlja in uh, ženske in dekleta so pogosto žrtve nasilja. Dr. Mukwege je svetla luč v tej temi. Ne gre samo za zdravstveno obravnavo teh žensk, znanje posreduje drugim kolegom, prav tako pa organizira socialno in moralno reintegracijo žrtev. Spregovoruje proti tem grozotam kot priča, zaradi tega je skoraj izgubil življenje, kajti nekaznovano je prišlo do masovnih posilstev v njegovi državi, napadli so ga v hiši, ugrabili so njegove hčere, prav tako so streljali na njega. Zaradi tega je umrl njegov posebni stražar, zato pa sedaj živi v svoji bolnišnici, ker ga vlada ne ščiti. To je samo nekaj razlogov, zakaj bi dr. Mukwege moral dobiti nagrado. Razlogov je na tisoče. S tem bi dejansko nagradili vse tiste, ki se borijo proti spolnemu nasilju povsod po svetu. To bi bila nagrada za gibanje, ki je že dolgo zanemarjeno. Nagrada Saharova je zelo pomembna in s tem bi opozorili na težave, s katerimi se ženske soočajo po vsem svetu. Denar bi bil namenjen financiranju njegove bolnišnice, svet bi opozorili na probleme, ki se pojavlja, vendar ne v tisku. Veliko je drugih interesov v njegovi regiji, o katerih nihče ne govori. To pomeni, da bi opozorili spet na Afriko, na kontinent, ki ga vedno znova pozabljamo in prav tako bi znova opozorili na nagrado Saharova. Nagrado Saharova že dolgo ni dobil nihče iz Afrike. Če bi dali nagrado dr. Mukwegiju, bi bila to nagrada človeškemu dostojanstvu. Hvala. Thank you very no-, much. And now we have Louis Michel. Hvala, sedaj pa Louis Michel. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ne morem kaj dosti dodati, glede na to, kar je ravno kar predstavila kolegica glede uh, kandidature doktorja Mukwegeja. Kot je napisala Rit Tura, je dr. Mukwege pomemben stebr v zgodovini in njegovo delo priča o njegovi sposobnosti. Bil je tudi prejemnik eh, mednarodne grade Robo Adua, ro, eh, bil tudi kandidat za nagrado Saharo leta 2009 in tako dalje. Je ginekolog, kirurg, ustanovitelj bolnišnice Panzi v Bukavoju, je univerzalist, je velik človek in rešuje življenja eh, žensk, deklic in drugih in to že več kot 20 let. Država je v slabem stanju, pravosodje je v slabem stanju, vojska je v slabem stanju in zato je treba rešiti vse te težave. Mednarodna skupnost mora narediti več v te državi. Humanitarne razmere so v uh, gorah na vzhodu Konga zelo žalostne. Številke nam povedo veliko. V 20 eh, letih več kot 6 milijon mrtvih, uh, eh, 500 tisoč posilstev. Ta človek pa pomaga najrevnejšim, najšipkejšim pomaga tem ženskam, ki so žrtve spolnega nasilja, ki jih njihove družine in njihovi eh, može zavračajo in zavrnejo. Bije tudi politični boj za pravice moških in žensk, želi si spoštovanja človekovih pravic in demokracije. Bori se proti kršitvam eh, človekovih pravic, kršitvam mednarodne zakonodaje. s tem kaže eh, pravo pot naprej. Ženske na ta način eh, izgubijo vse svoje dostojanstvo in na ta način uničujemo celotno ljudstvo. Še enkrat ponavljam, Denis Mukwege je bistvenega pomena za obstoj v eh, tej državi in prizadeva si za tiste pravice, ki jih imamo vsi. Je zdravnik, je terapeut, je tudi politik in z nagrado Saharova bi mu dali eh, še več možnosti, da bi se boril za najšipkejše. Eh, tiste, ki se ne morejo boriti sami zase. Najlepša hvala. And in sedma in zadnja kandidatka je Leila Junus, ki jo predlagajo zeleni, Evropsko svobodno zavezništvo in Aleksandr Graf Lambsdorff, Mariče Ša, Mari Šake in Ramon Tremoza. Dva govornika bosta predstavila to kandidaturo in sicer Ulrike Lunaček v imenu zelenih in potem Mariče Šake v imenu Alde. Gospa Lunaček, pet minut imate na voljo. Hvala, predsedujoča, kolegice in kolegi. Eno od dodanih vrednosti nagrade Saharova je za prepoznavnostjo zagotoviti zaščito ljudem in povdariti, eh, kje poteka kršitev človekovih eh, pravic. Leila Junus je direktorica inštituta za mir v Bakuju v Azerbajdžanu in v svoji državi je v prvih vrstah, ko gre za boj za človekove pravice že nekaj časa. Pred nekaj leti sem spoznala to zelo pogumno žensko, ki je vodila toliko bojev in borb v svoji državi. Prva je odprla krizni centr za zaščito žensk. Več eh, poročil je napisala o političnih eh, zapornikih in sedaj se je sama znašla v zaporu. Pisala je o korupciji in vodila je borbo za miroljubno rešitev eh, problema zgornjega Karabaha in zato je sedaj po besedah oblasti državna sovražnica. Skupaj s možem sta se znašla junija letos v zaporu, zato ker sta enostavno pisala predsedniku pismo, v katerem sta ga vprašala, če se boji. In od takrat je ona s svojim možem v uh, zaporu. Nihče nima stika z njo ko jo eh, je obiskal predstavnik Združenih narodov, je ugotovil, da jo je eno od sozapornikov večkrat napadal, nima nobenih stikov z družino, z odvetniki in eh, je slabega zdravja. Tisti, ki jo imenujemo za kandidatko, smo pripričani, da je idealna kandidatka za nagrado Saharova in potrebuje našo zaščito takoj. Andrej Saharov je vodil boj kot David proti sovjetskemu uh, Goljatu. Bil je osamljen človek in sam se je spopadel z celotnim državnim sistemom v Sovjetski zvezi. Leila Junus je na nek način sodobna, sodobni Saharov. V Azerbajdžanu vodi borbe, dosti krat zelo osamljena. Obstajajo še drugi uh, sozaporniki, ki uh, so tudi Eh, borci za človekove pravice. Skupaj z njo so organizirali nekatere manifestacije. Intigam Alijev, odvetnik, eh, ki se je boril za človekove pravice, je tudi v zaporu. On je branil eh, ob tožene, več kot 200 obtoženih pred sodiščem, Evropskim sodiščem za človekove pravice. Nihče ni reflektorjev usmeril na, ta, na te ljudi in žal jih eh, nihče ne more braniti. Zato smo eh, predlagali Lejlo Junus, kaj ti potrebuje ona in podobni njej našo zaščito. Pripričani smo, da je nagrado Saharova treba dodeliti ljudem, ki niso na prvih straneh časopisov. Treba je torej osvetliti in razsvetliti temne kotičke tega planeta. Azerbajdžan ima veliko energentov, nekatere naše države članice ali večina potrebujemo iz Azerbejdžana nafto in plin. To je seveda izziv za nas, ki hočemo, da je naša zunanja politika eh, nekaj, kar poteka ne v luči interesov za energente, temveč v luči obrambe človekovih pravic. Leila Junus je resnično simbol za vse, ki se borijo za človekove pravice v Azerbejdžanu in potrebujejo našo zaščito. Budimo torej drzni in posvetimo v temen kotiček, ki je blizu nas, v naši soseščini, ki nažalost ni dosti krat predmet naše pozornosti. Podprimo na ta način eh, boj za človekove pravice v naši neposrednji evropski soseščini. Hvala. Thank you. Hvala. Sedaj pa gospa Šake. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da bi želela dodati nekaj besed v zvezi z zelo pogumno žensko, Leilo Junus je direktorica Inštituta za mir in demokracijo v Azerbajdžanu, ampak še bolj je borka za človekove pravice. Leta in leta se bori proti političnemu preganjanju, korupciji, trgovanju z ljudmi in spolni diskriminaciji. Bori se za pravice manjšin kar je v današnjem Azerbajdžanu nujno, vendar je to žal za vlado, za oblasti zelo uh, sporno vprašanje, ki gre za oblasti, ki zlorabljajo svoje uh, pristojnosti. Zaradi svojega dela so jo avgusta letos priprli. Seveda ni edina, ki se s temi izmišljenimi obtožbami sooča in to obtožbami, um, kot so huliganizem, posedovanje drog, izogibanje plačilu davka in tako naprej. In ko se je pridružil njen soprok, so tudi njega priprli. V Azerbejžanu oblasti poskušajo preganjati vse, ki se borijo za človekove pravice. Naj so odvetniki, naj so novinari in tako naprej. Alijev, ki je predsednik azerbajdžanske organizacije za mir in solidarnost je tudi v zaporu. Gre za organizacijo, ki je objavila v angleščini seznam političnih zapornikov in njeni voditelji so se tudi znašli v zaporu. Ironično je, da danes Azerbajdžan predseduje um, svetu Evrope in istočasno preganja tiste, ki se zauzemajo za človekove pravice. Mislim, da ne smemo dovoliti, da uporabljajo uh, grožnje državi, kot temu pravijo, za zlorabo ljudi. Ta kandidatura je zelo pomembna sama zase, vendar je ne smemo gledati kot nekaj prvega. Svet Evrope in Beneška komisija sto, so veliko krat zahtevali v Azerbajdžanu, da prenehajo uh, preganjanje nevladnih organizacij vendar ti na sveti so nekaj, kar je Azerbajdžan in Baku vedno ignoriral. In to je problem, eh, zaradi katerega so plačali najvišjo ceno mnogi posamezniki. Pripor Leila Junus je simbol eh, neke tihe večine v Azerbajdžanu, ki jih preganjajo. In mislim, da v tem primeru lahko Evropski parlament eh, naredi nekaj zelo pomembnega s podelitvijo eh, Leli Junus in simbolično vsem, ki se borijo za človekove pravice v Azerbajdžanu, eh, nagrado Saharova. Kolegice, kolegi, ne vem, kako je vam, ko slišim vse te predloge, se mi zdi, da obstaja veliko delov sveta, kjer ljudi ne slišijo, ko branijo človekove pravice. Sedaj bom dala besedo uh, Eleni Valencijano, ki bo vodila razpravo. Hvala. Hvala. Mm, kdo bi, bi želel spregovoriti, gospod Peterle? Ej, jaz se ne bom opredeljeval do kandidatur. Okay, ampak vam bom povedal, da se počutim pri tej točki dnevnega reda vsako leto težje, vse več je očitno nehumanega obnašanja napadov na človekovo dostojanstvo, vse več imamo čudovitih ljudi, ki so tvegali svoje življenja za druge, nagradimo pa samo enega. Vsi ti, ki so bili predstavljeni, zaslužijo nagrado eh, in eh, jaz predlagam da razmislimo kako bi vendar nagradili več ljudi ali gremo po kontinentalnem ali po nekem drugem principu ampak eh, jaz bom imel resnično težave eh, eh, pri odločanju čeprav vem da mislim odločil sem se za euromajdan ker mislim da je najbližje da je ta kandidatura najbližja temu kar je želel saharov ampak e, vse druge vidim e, torej mi bo težko ker nihče drug ne bo dobil e, te nagrade ker bi jo zaslužil na podoben način tako da jaz upam da bomo našli reku da se bomo odločili seveda na koncu za enega ampak predlagam da bi res razmislili kako bi nekako razširili to nagrado da več teh izrednih ljudi nagradimo na tak način hvala Muchas gracias. Hola, gospod Peterle, gospod Guerrero. Hola, gospa predsedujoča. Želel bi podčrtati nekaj stvari, ki so jih omenili že drugi, zlasti tisti, ki so predstavili kandidaturo dr. Mukvegeja. Strinjam pa se tudi z gospodom Peterletom vsi kandidati, tudi po mojem mnenju, res vsi zaslužijo nagrado Saharova. Zato imamo vedno to trpljenje pred seboj, ko se moramo odločati samo za enega kandidata. Mislim, da s tem ne izključujemo ostalih, temveč eh, samo nagradimo nekatere. Sam bi želel povdariti, da sem za kandidaturo dr. Mukvegeja po mojem mnenju, gre tukaj namreč za več, več sporočil istočasno. Sporočilo Afriki, ki je revna celina, ki smo jo pozabili, to je sporočilo, ki eh, napada nasilje, ki je proti genocidu, ki je proti vojnam. Gre za genocide, ki se vedno znova ponavljajo na afriški celini. Gre tudi za sporočilo tistim, ki ohranjajo življenje in varujejo življenja drugih. Gre tudi za sporočilo ženskam, izgubljenim, pozabljenim ženskam na afriški celini, ki imajo ne samo fizične težave zaradi zahtevnega fizičnega dela, ki ga morajo opravljati, temveč ki jih tudi teptajo kot eh, človeška bitja. Zato je dr. Mukwege po mojem mnenju nekdo, za katerega ne smemo pozabiti, da je že bil kandidat za nagrado Saharova pred petimi leti. Mislim, da ne bi bilo slabo, da mu sedaj eh, priznamo to, kar smo mu zanikali v preteklosti. Gospod Preda, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rad čestitev in se zahvalil kolegom, ki so predstavili različne kandidate za nagrado Saharova. Hvala za. Eh, izbiro teh kandidatov, hvala tudi za predstavitve. Drugič, številni kolegi, ki razpravljajo o človekovih pravicah, razpravljajo o nujnih eh, zadevah, so tisti, ki so eh, spregovorili tudi o kandidatih. Mislim, da potrebujemo jasno večino za tistega kandidata, ki ga bomo izbrali na koncu. Neka nagrada in še posebej nagrada Saharova ni zgolj sporočilo. Zdi se, da pogosto govorimo o sporočilu, kako je treba poslati nek, neko sporočilo ne gre zgolj za to pri nagradi Saharova, gre za izbiro, politično izbiro. Spomnim se, kako se je začela arabska pomlad. Politična izbira je prišla nekako spontano. In v različnih državah smo lahko našli različna gibanja ljudi, ki so si prizadevali za spoštovanje eh, različnih pravic in tako smo prišli do te izbire, tako smo izbrali. Izbira, politična izbira je torej bistvenega pomena. Mislim, da letos moramo izbrati politično gibanje, ki je eh, najbolj zaznamovalo to zadnje leto, tudi zaradi pritiska Rusije. Izbira je tako jasna, da težko vidim, kako bi lahko temu nasprotovali. Hvala. Eh, Hvala, gospod Preda. Še štirje govorniki bodo dobili besedo ker imamo omejen čas. Gospa Adiol. Hvala, gospa predsedujoča. V imenu Združene levice bi želela povedati, da mi v tej licemerski a, ceremoniji podelitve nagrade Saharova ne želimo sodelovati. Ker pogledajte, kaj se dogajalo v preteklosti. gre pravzaprav za nekatere, ki govorijo o, med drugim v razpravi tudi o stališču ZDA do Kube in tako naprej. Če hočemo to resnično narediti v imenu človekovih pravic, potem je treba vedeti, da za kandidati letos imamo tudi gibanje, ki vključuje neonaciste v svojih vrstah. Namesto, da podeljujemo nagrade v imenu človekovih pravic, mislim, da se moramo zoprstaviti proti nagradam v imenu nafte, zoprstaviti diktaturam in tako naprej. In šele na ta način mislim, da bi lahko uh, legitimno branili človekove pravice. No, eh. Samo en trenutek, samo en trenutek. Sama bi se želela odzvati na to. Seveda, vsakdo ima svoje eh, mnenje o tistih, ki so v preteklosti dobili nagrado Saharova, ampak tole je demokratični forum, ki sprejema svoje odločitve na podlagi demokratičnega postopka in mislim, da bi to morali vsi spoštovati. Seveda lahko imate svoje mnenje o dobitnikih nagrade Saharova, ampak tukaj gre za demokratični proces, ki ga nihče ne usiljuje, vsekakor ne jaz. Senor Banseri. Gospod Panceri. Hvala. Mislim, da je licemerstvo znak tistih, ki ima težave s svojo lastno vestjo. Sam pozitivno ocenjujem vse te kandidature in prepričan sem, da, si, da se položaj človekovih pravic v svetu oblikuje v smer, ki ni prijetna, ni pozitivna. In nagrada Saharova je namenjena okrepitvi pomena človekovih pravic, vendar istočasno je treba pač politično realnost upoštevati. Gospa Lunaček je povdarila, da je treba v eh, tem, temne kotičke sveta pripeljati svetlobo, da ne rečem reflektorje. No, to drži, da so vsi ti kandidati in kandidatke dobri, ampak če naredimo politično oceno, potem, če ugotovimo, da bomo podprli Euromajdan, lahko ugotovimo, da je to gibanje, ki je v našem parlamentu že dobilo veliko politično priznanje. Sprejeli smo resolucijo v zvezi z Ukrajino namreč. In ne vem, sedaj bo treba politično oceniti zadeve, se odločiti. Sam menim, da bi afriški celini tukaj morali dati prednost. Ne gre samo za doktorja Mukvegeja. Mislim, da moramo razmišljati, kaj se dogaja sedaj z virusom uh, ebole, ki ogroža zdravje, preživetje ljudi na, tem cel, na tej uh, celini. Mislim, da je torej temu kontinentu treba posvetiti posebno pozornost uh, kot uh, velikemu žarišču cele vrste problemov. Zato se zauzemam za doktorja Mukvega in upam, da ga bodo podprli tudi še drugi. Sí, efectivamente, condeno las dictaduras. Gospod Nart. Rekel sem že, da gre marsikje za diktature v preteklosti in v sedanjosti. Tudi diktatura Kastra na Kubi je nekaj, kar eh, je treba bilo v preteklosti upoštevati. Ljudje so kritični tukaj, ko gre za nekatere mite, nekatere ideale, vendar se mi zdi, da ti eh, kolegi ki, eh, oziroma ti kandidati, ki so v preteklosti tudi dobili že nagrade, delajo dobro, recimo ženske v belem in tako naprej. Ampak na nekaj bi opozoril še. Gre za Denisa Mukwegeja kot kandidata pravite, da gre za afriško solidarnost, ampak to ne drži. Če ocenjujemo srednji razred, višji razred, tukaj gre za človeka, ki je ginekolog, ki veliko zasluži s svojim delom. No, to bi lahko, če bi hotel, ampak odločil se je, da bo na altruističen način pomagal so človeku, svojim soljudem. In mislim, da je enkraten zgled, primer, Afriški zdravniki bi lahko zaslužil, kolikor hoče. To delajo eh, njegovi kolegi v eh, glavnih mestih držav, v luksuznih klinikah. Ne, on se je odločil, da se bo posvetil da bo posvetil svoj denar in svoj čas pomoči ljudem, ki jo potrebujejo. Če govorimo o afriški solidarnosti, mislim, da o tem ni moč govoriti v višjih eh, slojih eh, afriške družbe, zato bi sam podprl tega kandidata. Hvala, gospod Tanok. Tudi sam obsojam besede ene od svojih kolegic, ki je spregovorila o tem, kaj zaslužijo eh, kandidati in dobitniki nagrade Saharova. Sam sem že dolgo v tem parlamentu, 15 let, in vsako leto je zelo težko odločiti se o tem, kdo zasluži to nagrado. Vsi kandidati imajo seveda svoje zasluge in vsakomor bi jo lahko podelili to nagrado. Sam bi želel reči, da je predlog moje skupine tisti, ki najbolj zasluži to nagrado. Krščanske manjšine v, na Bližnjem shodu so ogrožene v njihovem obstoju. In če mi eh, kot kristijani ne bomo mislili na nje, kdo bo mislil na nje? To je boleča točka že vrsto let, saj zame. In v tem parlamentu se, sem v zelo neprijetnem položaju, če govorimo o pravicah eh, kristijanov povsod po svetu. Pred nekaj leti smo govorili o tem, sedaj pa naenkrat so se ti ljudje znašli v zelo ogroženem položaju. Križejo jih, obgavljajo jih eh, eh, šiiti v Siriji, v Iraku in tako naprej. Strinjam se s tem, da je verjetno Euromajdan zgodba, ki je pritegnila največ pozornosti letos. Ampak mislim, da ne smemo pozabiti ruske agresije, ki je povezala s tem. Če si ogledamo pretekle dobitnike nagrade Saharova, recimo pred nekaj leti v Belorusiji, ko so se borili proti postsovjetski mentaliteti Janukoviča. Štiri nagrade smo dodelili afriškim kandidatom v zadnjih nekaj leti. Nikoli pa nismo nagradili nekoga, ki se bori za eh, pravice kristjanov na Bližnjem shodu. In mislim, da bi letos morali to popraviti, kajti ta skupnost se na Bližnjem shodu sooča z nevarnostjo iz eh, trebljenja. Zato mislim, da je to pravi kandidat. Hvala. Gospa Jimenez Steferi. Hvala, gospod predsedujoča. Ne morem trpeti tega pomankanja spoštovanja ljudi, ki so dobili na uh, eh, grado Saharova, pa so bili iz Kube za borbo za človekove pravice. Mislim, da ne smemo pozabiti, čemu je namenjena ta nagrada. Dolores je rekla, da ne želi sodelovati v tej licemerski farsi. To pomeni, da ne priznavaš poguma vseh teh ljudi, ki so kandidati za a, eh, nagrado Saharova. S tem imam problem. Problem je, ja, koga bomo pa potem izbrali, kajti vsaka od teh kandidatur je vredna nagrade. Sama bi želela tudi glasovati za vse oziroma na nek način. Eh, za vsakega od njih. Vsi zaslužijo to nagrado, vsi branijo svobodo, človekove pravice, pri tem s svojim delom ogrožajo svoja življenja. To je veliko več kot jaz delam in veliko več kot marsikdo v tem, eh, tem Evropskem parlamentu, zato mislim, da bi se morala opravičiti. Gospod Koser. Sam ne bom govoril sedaj kot eh, predsedujoči, temveč v svojem imenu. V parlamentarni razpravi lahko vsakdo posreduje svoje stališča. Informacije, ki jih sam imam, pravijo, da zastopamo en in pol milijona ljudi. Če se ne strinjate z nami in z Dolores, eh, vse lepo in prav, ampak eh, svoje stališče bova ohranila. Gospod Jurek. Najlepša hvala. Seveda je odločanje o nagradi Saharova zelo zahtevna zadeva. Že ko smo se pogovarjali v političnih skupinah o teh kandidaturah, nismo enostavno prišli do enotnega mnenja. Velika večina med nami, mislim, da ne dvomi o nobenemu od teh kandidatov, vendar želel bi na nekaj spomniti. Andrej Saharov je vse življenje se boril ne samo proti sovjetskemu sistemu, temveč se je boril za zakonitost nasploh. Mislim, da to nagrado podeljujemo, tudi zato, da nagradimo tiste, ki niso junaki, ki se pojavljajo na prvi strani v časopisju ali v glavnih novicah na televiziji. Patriarh Sako, Mahmud Elas ali sta bila dobro predstavljena in mislim, da je ta kandidatura vredna podpore. Gre za to, da ta dva človeka predstavljata ali sta predstavljala milijone in milijone kristijanov, ki so v veliki meri izgubili svojo domovino, svojo hišo. Če bomo podelili nagrado tema dvema človekoma, mislim, da bomo s tem izrekli priznanje tudi ljudem, ki jih zastopata. To je priznanje tistim junakom, ki niso v prvih vrstah. Mahmud Al-Asali je junak vseh tistih muslimanov, ki se zauzemajo za miroljubno sobivanje kristjanov in muslimanov zelo pogosto takšne ljudi preganjajo in so žrtev osamitve, iz, eh, izločitve iz muslimanske družbe. To je drugi fenomen, drugi pojav, ki ga dosti krat pozabljamo. To, kar se dogaja na Bližnem shodu, človeka vznemirja, kajti gre za ogrožanje miru in za izražanje sovraštva. Sam sem prepričan, da gre tukaj za dvojno moralo. In mislim, da glede na to, da imamo tukaj dva kandidata, lahko govorimo o dvojni vrednoti, vrednosti. In mislim, da je treba izkoristiti to priložnost, da izrečemo priznanje dvema skupinama um, verskih um, pripadnikov. Gospod Kela. Hvala. Že deset let sledim tem razpravam, ki so vedno najbolj čustveno nabite, kajti zelo težko je odločati med kandidati, ki so vsi zelo dobri. Mislim, da bi morali minimalno izključitev uporabljati kot eh, načelo in maksimalno vključitev. Kolegica Lunačkova ima prav, ko pravi, da je naš cilj razširiti čim večjo možno zaščito tistim, ki so v verigah ali ki jih preganjajo. Torej, kaj bomo storili? Sam bi dal prednost gibanju Euromajdan, ampak imamo še celo vrsto drugih dobrih kandidatov, skoraj da vsi so dobri kandidati. Mislim, da mora Evropski parlament, Evropske institucije začeti z kampanjo, ne samo v obliki seznanjanja javnosti s tem, koga smo uh, nagradili, temveč kdo so tudi vsi drugi kandidati bili. Uh, mislim, da ne samo dobitniki nagrad, tudi tisti, ki so bili nominirani, eh, je treba postaviti v eh, ospredje. To so ljudje, ki so se znašli v zelo nevarne položaje. Mislim, da moramo slediti njihovi usodi, tako ko gre za evropske inštitucije, kot tudi ko gre za evropski parlament. Hvala. Gospod Bašir na mesto gospe Asis in mislim, da bo to zadnji govornik. Bašir. Gospod Bašir. Spoštovane članice in člani, pozorno sem prisluhnil vsem eh, predlogom. Vsi kandidati oziroma kandidatke so res zelo dobri. Sam pa menim, da je Denis Mukwagi tisti, ki zasluži našo podporo. Seveda sem naklonjen tudi skupini Euromajdan ampak naj povdarim naslednje. Naj to ne postane neka verska borba. Vsi, ki so proti ekstremizmu muslimanov, so tisti, ki jih je tre, ime treba dati priznanje. Vendar ne pozabimo, da tudi muslimani so tarča napadov recimo v Centralni Afriški republiki, kjer poteka etnično čiščenje, na kitajskem jih eh, tudi mučijo, v Mjanmaru oziroma v Burmi jih budisti izrinjajo iz eh, družbe. Torej ne bodimo islamofobi, bodimo racionalni, bodimo razumni in odločajmo ne na podlagi uh, verskega.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 Saharo je bil moralna, eh, civilna avtoriteta. Strinjam se na nek način s kolegom, ampak mislim, da podeljevanje nagrade Saharova ni farsa. Ravno to se je dogajalo Saharovo in on je zavračal farso v Sovjetski uniji. Na nek način je kruto, da moramo izbrati med toliko osebami, ki se borijo proti krutim dejanjem, ki nažalost po svetu še vedno obstajajo, ampak pred nami je politična izbira. Predlagam, da nagrado predamo afriškemu ginekologu, doktorju, ker bomo s tem nagrado podelili Afriki kot takšni. Spoštujem vse ostale kandidate, ki so moralno, eh, državljansko pomembni, ampak mislim, da bi bili eh, s tem, ko bi podelili to nagrado eh, dr. Mukvegeju, s tem bi sledili načelom, ki so vodila tudi Saharova. To je človek, ki se bori za človeško dostojanstvo. Na Najlepša hvala, gospod Asiz. Naslednja je gospa Stok. Ja, gan, dank, eh, hvala lepa. Nekaj kratkega v zvezi s tem, kar je povedal gospod Bašir v zvezi z nominacijo Mamuda Al-Asalija. Rekl je, da ne smemo biti islamofobi. Nominirali smo muslimana, ki si prizadeva za zaščito kristijanov. Mislim, da je to nevrjetno, sploh ne vem, kaj bi rekli v svojem jeziku. Bueno, yo no, no creo que les haya llamado islamófobos, creo que estaba haciendo. Ne vem, če vas je označil za Eh, islamofobko. Mislim, da bi bil to splošni komentar vaše, stališče pa je jasno. Mislim, da smo to razčistili. Mislim, da nikoga drugega ni na seznamu govornikov, tako da bom zaključila. Zahvalila bi se rada vsem za sodelovanje. Hvala gospe McEwen, gospodu Kousu za sopredsedovanje. Hvala tudi času, ki ste ga namenili tej razpravi. To je izjemno pomembna razprava. Tako v tej dvorani kot onkraj tega parlamenta. Številni pazljivo eh, poslušajo to razpravo. Naj vas spomnim na naslednje korake. Kaj nas čaka? Naslednji korak bo glasovanje o ožem izboru treh kandidatov. To glasovanje bo potekalo 7. oktobra. Glasovali bomo na skupni seji odborov AFET in DEVE, ko bomo imeli oži izbor treh kandidatov, pa bo o zmagovalcu glasovala konferenca predsednikov in sicer 16. oktobra v Strasburu. Seveda, seveda si še vedno lahko prizadevate za vaše kandidate in uh, to je za danes vse. Lep večer.